skupne, želim obilo uspeha in vam hkrati zagotavljam, da komisija deluje na vseh odprtih vprašanjih za podonovsko regijo. Najlepša hvala, gospod komisar. O tem poročilu bomo glasovali jutri opovdne. In sedaj smo že pri zadnjem poročilu, to je poročilo gospe Kraca Cagaropulu in sicer o prispevku regionalne politike Evropske unije v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2. Poročevalka ima besedo za 4 minute. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, namen poročila je, da nakažemo pomen regionalne politike in kako lahko prispeva k oživljanju gospodarstva v Evropi zato da bomo dejansko premagali um, gospodarsko krizo. Mi želimo povdariti dejstvo, da je regionalna politika glavni vir uh, investicij v rast. Strukturni skladi niso zgolj orodje, ki ga eh, lahko uporabimo za gašenje pod narekovaji. E, tu je nekaj, kar je prilagojeno eh, okoliščinam, to lahko uporabimo za dobro delovanje notranjega trga. E, torej, eh, poročilo se osredotoča na regije cilj 2. Od leta 2000 naprej so um, regije cilja 2 imele zelo eh, visok BDP, bile so konkurenčne, zelo napredne pri inovacijah, raziskavah. Eh, po reformah v letu 2006 eh, so se regije cilja 2 osredotočile na konkurenčnost in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Zdaj pa bi rada povedala, Eh, gre tu za 168 regij v 19 državah članicah in tu gre za 314 eh, milijonov prebivalcev v regijah cilja 2. Se pravi, eh, tu moramo delovati na lokalni, nacionalni in evropski ravni in iz predloga resolucije izhaja, da želimo podpreti regionalno razsežnost strategije Evropa 2020. Tu gre za prednostno nalogo, ki ne eh, spodbuja zgolj regionalno in socialno kohezijo. Tu gre tudi za spodbujanje konkurenčnosti. Potrebna je večja fleksibilnost, eh, tudi pri eh, sredstvih, iz 117 teh operativnih programov eh, iz sklada so 14 prilagodili eh, zaradi proračunskih težav, zaradi drugih težav in prosimo komisijo, da podpre prizadevanja držav članic za to, da čim bolj izkoristijo fleksibilnost. Torej, mi želimo podpreti sklep sveta, da naj se povečajo eh, plačila državam članicam, ki so bistveno povečala BDP eh, in so prejemala eh, proračunsko pomoč mednarodnega denarnega Eh, sklada, potem pa potrebujemo ustrezno rešitev za pravilo N plus 1, N plus 3, se pravi država v težavah naj ne bi izgubila eh, sredstva, ki jih prejema od Evropske unije. Potem pa poročilo Eh, o pomočeh ne daje dovolj kakovostnih podatkov o regijah cilja 2, zato prosimo, eh, da komisija naroči ustrezno raziskavo, zato da bomo dobili ustrezne informacije. Mi moramo namreč vedeti, kako lahko prilagodimo obstoječe inštrumente in na ta način bomo lahko tudi pripravljali finančne perspektive in proračun za prihodnost na podlagi resničnih potreb. Nadaljna pomembna točka v poročilu je, vprašanje izjemnih eh, okoliščin, naprimer gospodarska in finančna kriza. V takih okoliščinah moramo toliko bolj uporabljati pravilo N plus 2 in upoštevati cilje kohezijske politike in tudi ciklični eh, učinek na javni sektor, pa tudi na zasebni eh, sektor in uh, rada bi tudi opozorila uh, na razne instrumente. Grčija je leta 2007 uh, um, uh, sklenila sporazum z Evropsko investicijsko banko in mi pač delamo na tem, da bi čim bolj prilagodili svoje inštrumente in da bi imeli čim bolj učinkovito politiko. Hvala lepa, gospod Kelly, za eno minuto. Uh, torej, povsem podpiram predloge poročevalke in iz lastnih izkušenj v svoji državi lahko povem, da sem eh, videl, kakšne so koristi financiranja eh, iz cilja 2. In Evropska unija je tudi oblikovala nagrado za podjetništvo in eh, mi pač še dalje bolj vidimo, kakšni so učinkoviti takega financiranja. Torej, mi imamo v svetu inovatorje in imitatorje. Samo malo jih je sposobnih inovacij, veliko jih imitira. Torej, mi moramo eh, poiskati najboljše inovatorje. E, torej, Dejstvo pa je, da z imitacijo eh, lahko tudi druge eh, regije posnemajo uspešne regije in na ta način se bo tudi eh, izboljšala kupna moč posameznih regij. Torej najprej bi rad čestital po roč Če je Vavki za pomembno in dobro upravljeno delo, vloga regionalne politike pri boju proti finančni in gospodarski eh, krizi je zelo velika. Razvoj regij in povečevanje gospodarske, socialne, regionalne kohezije je zelo pomembno za strategijo EU 2020. V kontekstu gospodarske krize je treba poenostaviti postopke za uporabo sredstev iz eh, kohezijskih skladov in mi moramo biti bolj učinkoviti na področju trga dela, socialne kohezije. Eh, mi moramo zagotavljati zaposlovanje v ključnih sektorjih eh, gospodarstva, moramo zagotavljati socialno in gospodarsko kohezijo, to je prednostna naloga Evropske unije in mi potrebujemo pametno rast eh, v Evropske uniji. Hvala lepa, gospod Kaltenbach, za eno minuto. Eh, gospod komisar, hvala lepa tudi za možnost, da spregovorim tako pozno. Kohezijska politika nikoli ni bila tako pomembna kot danes v krizi. To je tudi znak krize, da se koncentrirajo investicije v centre posameznih držav članic in sedaj mora pravzaprav storiti kohezijska politika več, mora investirati v regije. Mi potrebujemo to eh, spodbudo potrebujemo vsak evro in v spodnji Avstriji smo tudi videli, da eh, nam je uspelo za vsak eh, evro Evropske unije pridelati tri evre v regiji. Torej, v situacijah kot sedanji mora obstajati možnost fleksibilnega ukrepanja in zato je tudi pomembno to poročilo, ki zahteva fleksibilnost, ki eh, zahteva, da naj regije same eh, tudi sooblikujejo eh, situacijo. Torej, gospe in gospodje, eden izmed glavnih ciljev Evropske unije v tem trenutku je, da premaga gospodarsko in finančno krizo. Mi smo morali premagati določene strukturne probleme, ki izhajajo iz krize, naprimer brezposelnost. Evropska komisija je predstavila celo vrsto pobud, katerih cilj je izboljšanje gospodarske rasti na lokalni in nacionalni ravni. Želijo prej promovirati inovativnost, ustvarjati nova delovna mesta in vse v duhu kohezijske politike. Mi moramo implementirati vse projekte iz kohezijske politike, ti projekti naj bi bili tudi bolj fleksibilni. Če govorimo o kohezijski politiki, potem moramo seveda pametno investirati denar. Mi moramo storiti nekaj za to, da poglabljamo integracijo Evropske unije, moramo krepiti načelo solidarnosti in mi moramo tudi storiti vse za to, da bo notranji trg dobro deloval. Mi ne smemo skrbeti samo za uh, nas same, mi moramo skrbeti tudi drug za drugega in potrebujemo seveda tudi ustrezne mehanizme za preprečevanje uh, krize. Gospa Basescu, zadnja govornica za eno minuto, prosim. Gospod predsedujoči, najprej želim čestitati poročevalki za to poročilo. V Evropski uniji so vlade držav članic začele izvajati stroge ukrepe za oživljanje gospodarstva. Kljub vsem ukrepom pa menimo, da so potrebne investicije eh, s pomočjo evropskih sredstev. Drugi cilj Eh, kohezijske politike je pomemben za konkurenčnost evropskih regij, je pomemben za povečanje eh, rasti delovnih mest eh, in potrebna je konvergenca. Za mojo državo je pomemben dostop do evropskih skladov, zato da premagamo krizo in eh, lokalna raven tudi zato pripravlja projekte, ki bodo vključevali eh, evropske denarje. Hvala lepa, gospod eh, Šefkovič, v imenu Evropske komisije. Gospod predsednik, hvala lepa, hvala lepa poročevalci, poročevalki za poročilo o regionalni politiki v boju proti finančni in gospodarski krizi. Torej, mi seveda spremljamo tudi eh, učinke politike in kohezijska politika naj bi podpirala zmanjševanje razlik v eh, družbeno-gospodarskem razvoju in tu gre za 300. Eh, 47 milijard za obdobje eh, nič 7 do 13 in eh, sredstva so namenjena tako javnim investicijam kot tudi proračunski stabilnosti. Zakaj ne gre za anticiklično gospodarsko politiko? Dejstvo je, da je možno investirati, spodbujati investicije v realno gospodarstvo ta politika je tudi ključni del eh, načrta za oživljanje gospodarstva v Evropi mi smo se morali zoprstaviti določenim negativnim učinkom krize in zaradi tega je komisija predlagala kar nekaj zakonodajnih sprememb. Cilj tega predloga je, da se pospeši implementacija programov, da se pospeši financiranje eh, programov, ki so že odobreni v obdobju te finančne perspektive. Mi smo to delali z ustreznim predhodnim financiranjem, s pospešenim predhodnim financiranjem. Torej, eh, zakonodajne spremembe so začele veljati leta 2009 in sprejeta so bila tudi sporočila komu, eh, komisije eh, leta 2008 in ta zakonodajni eh, pa svežen je bil sprejet pravzaprav v petih mesecih in to pomeni seveda zelo hitro ukrepanje v krizi. Ta uspeh je pa seveda tudi rezultat odličnega medinstitucionalnega dela in sodelovanja med partnerji, zlasti pa z Evropskim parlamentom, kajti vsi smo se hoteli hitro odzivati eh, na politične in gospodarske potrebe. Eh, ti ukrepi so eh, pozitivni in eh, dovolj so fleksibilni za to, da lahko države članice izbirajo med njimi in eh, izberejo tiste, ki so najbolj prilagojeni njihovim situacijam. Se pravi, nimamo ene rešitve za vse. Ukrepi za oživljanje gospodarstva so tudi izboljšali Eh, ukrepe kohezijske politike, določene stvari so se poenostavile, naprimer upravljanje projektov in podobno. Te spremembe niso namenjene zgolj boju proti krizi, temveč eh, ti, te spremembe naj bi tudi veljale po krizi. Ne na zadnje bo tudi komisija pripravila poročilo o implementaciji se pravi, kako je s kohezijsko politiko v Evropske uniji in Evropskemu parlamentu želimo predstaviti eh, parlamentu v drugi polovici leta 2010. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Glasovanje bo jutri opoldan. Gospe in gospodje, naslednja seja bo jutri.